ena sestanka prejšnji teden in na hito bomo o tem govorili danes. To je torej poročilo obisko delegacije za odnose z državami Južne Azije v Bangladešu od 7. do 12. februarja. Tukaj je sicer zapisano, torej, da je šlo za obisko Bangladešu dva dni, pa smo bili tudi na Maldivih, poleg sestankov s civilno družbo in politiki, smo obiskali tudi zapor. Tako da bo torej jasno, zakaj smo bili na Maldivih. V Bangladešu smo imeli kar nekaj sestankov na visoki ravni, tudi še kom Hasino samim, s ministrskim predsednikom, potem ministrom za zunanje zadeve, trgovino. Veste, da obstaja kar nekaj težav v Bangladešu, kar se tiče trgovine in potem tudi z ministrom za pravosodje, parlamentarne zadeve, pa tudi s predsednico parlamenta. Stali smo se s predsednikom odbora za človekove pravice, pa tudi različnimi drugimi predstavniki. Kolegice in kolegi, prosim, umirite se. Tudi s predstavniki civilne družbe, to bom kmalo povedala, in potem tudi z vodjo Bangladeške nacionalne stranke. Imeli smo nekaj tudi sestankov sektorjem tekstila in tudi eh, z mednarodnimi organizacijami za delo. In potem smo obiskali tudi strojani in projekt, ki je povezan tudi skupno sodali. In potem še tiskovna konferenca na koncu kjer mislim, da smo pokrili 62 točk. Za razliko od eh, tiskovne konference v Bruslu v petih popolnoma v petek. Govorili smo o razmerah na področju človekovih pravic, civilna družba se ni želela več sestajati z nami, manj kot v preteklosti. Govorili se je torej o zoženju javnega prostora, tukaj moramo biti dejavni. Govorili smo tudi o svobodi izražanja, povezavi še prav posebno z redniki časopisov in nadlegovanja na tem področju in potem tudi atentatov na veliko blogerjev, kjer smo ministerskega predsednika poprašali o kakovosti preiskav in potrebi potem, da se preiskave temeljito tudi izvedejo. Potem smo govorili o potencijalni rasti nasilnega ekstremizma. Želijo seveda spodbujati tudi budistični turizem. Vidimo pa cena napada in sektari, sektarizem. Pa tako smo govorili o smrtni kazni. O tem smo govorili že pred dvakrat. Eh, kako bi lahko začeli z razpravo na tem področju v državi. In potem, kar se tiče trgovine, kako bi razvili osnovno načelo ZN o podjetjih in človekovih pravicah. Govorili smo tudi o prihodnosti Komisije o človekovih pravicah, spoštovanega neodvisnega organa v Bangladešu in potrebo potem, da se imenuje novo članstvo in predsednik. In izpostavili smo tudi odločne neodvisne organe, ki so pomembni za odgovornost in tudi volilno komisijo sestavljena komisija, o tem smo govorili, EU pa tega ne financira več, verjetno to veste. Potem pa še politične razmere. Veliko jih je imelo vtis, da so dogodki po volitvah pomenili precejšen premik v državi, kar se tiče tekstilne industrije, pa smo govorili o potencijalnem globalnem primeru dobre prakse, kar se trajnosti tiče in EU je to uspešno spostavila. To bi lahko bil torej globalni primer dobre prakse. Inšpekcije v tovarnah so izvedene, postopki v tovarnah obstajajo, vendar pa potrebno je tukaj tudi še postoriti kaj več. Proizvajalci oblačil pa vedo, da bodo morali to še dokončati tudi po sporozumu 2018 in tukaj ne gre samo za izvozna območja. Potem pa sada Karim, podskupina za trgovino v Evropskem parlamentu. Pogovarjali smo se o želji Bangladeša, da bi do leta 2021 postali srednje razvita država. Kaj bi to pomenilo za dostop do režima GSP? Prav tako smo govorili o tem, da bi naj spodbujali trgovino z EU, da moramo imeti poštene enakovredne pogoje. Seveda smo se tudi dotaknili tudi korupcije. Potem pa tudi razvoj podjetniškega sveta med EU in Bangladešem. Tudi tega smo se dotaknili. Zunanje zadeve tukaj niso samo odnosi z Indijo, temveč tudi z Mjanmarjem. Bangladeš ima tem trenutku več kot 300 tisoč naseljenih oseb iz Burme. Tako da to so pereče težave. Tako, veliko točke bilo, seveda tudi še nekatere druge, ki jih nisem omenila, vendar pa glede na to, da vsi čakate na glasovanje, ki bi se moralo začeti že pred desetimi minutami, bom tukaj končala. Sem pa pripravljena odgovoriti na vprašanja, če imate kakšno. Hvala lepa. Thank you very much. Muchas gracias, señora Chimbar. Dale, prehuala. Gospa Korafa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želela bi vas upozoriti na težavo povezano s prevodom poročila o napredku. in nekaterimi predlogi sprememb. Pisala sem že relevantnim službam. 114, kar smo uložili v grščini, ni bilo pravilno prevedeno v angleščino. Nisem govorila o makedonski javni upravi. Zato mislim, da bi moral sekretariat preveriti, zakaj gre. Gre za resno vprašanje. Hvala lepa. Gospod Weigl, še sklepna beseda. Dankeschön, Herr Präsident. I would just like to thank uh, to you. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam, kot tudi kolegom v odboru, da ste se odločili preložiti glasovanje o tem poročilu. Prejšnji teden smo bili priča zgodovinskemu dnevu. Makedonski parlament se je namreč odločil za odložitev pričakovanih volitev. Določili so nov datum in sicer 5. juni. To je bilo nujno, zaradi tega, ker smo tako v Evropski uniji kot v Združenih državah ocenili, da priprave na volitve niso potekale ustrezno in volitve zato ne bi dosegle visokih standardov demokracije, transparentnosti in pravne države oziroma vladavine prava. Zdaj imamo nov datum, 5. juni, uložil sem dva ustna predloga sprememb, v katerih se sklicujem na spremembo datuma, obenem pa vsebujete tudi naše stališče, da je bistveno, da vse stranke v Makedoniji v postopku pristopa k Evropski uniji sodelujejo. Vsi predlogi sprememb so seveda pripeti tudi k volilnemu oziroma glasovalnemu seznamu. Ima še kdo kakšno pripombo, če ne lahko glasujemo? Howitt. 11. Howitt za. Proti vzdržani sprejeto. 63 za. Proti vzdržani sprejeto. 64 za. Proti vzdržani sprejeto. Štiriinšestdeset želite preveriti? Preverjamo. Glasujemo. En glas je res preveč take govorice se pojavljajo, pa saj nikoli ni dovolj glasov za ELS. Prav. Konec glasovanja. 64 torej. Sprejeto z veliko večino. 66 za, proti, vzdržani sprejeto. 67 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 4 z ustnim predlogom spremembe 1 za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa 79 za proti preverimo. Glasujemo predlog spremembe 79. konec glasovanja. Prejeto 30 za 21 proti. Kompromisni predlog 5 z ustnim predlogom spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. 109 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 110 za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. 18 za, 32 proti, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, 112 pa nimam. Aha, še 112, pravi predsednik 112, Kovačev, za. Na našem seznamu LS je napaka, ker se navezuje 113, v bistvu pa imamo še prejok 112. Torej 112 kovačev za Gospod Kovačev, ne boste glasovali za svoj predlog spremembe? Zadnja priložnost proti? Vzdržani? Preverjamo. Konec glasovanja 25 proti 24 za zavrnjeno. Gospod Kovačev, če ne bi tako vplivali, bi pač zmagali. 113 za. Proti vzdržani sprejeto. 114. Prvi del za. Proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za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 prejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 138 za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe 138 za, proti, vzdržani, preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto 34 za, 18 proti. 139 z ustnim predlogom spremembe 3 za, proti vzdržani sprejeto. 140 za, 140 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Konec glasovanja. 19 za 26 proti, kljub prizadevanjem zavrnjeno. Tako se taj pa zelo nevaren predlog spremembe. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 143 za, proti vzdržani, zavrnjeno 144 dva dela, prvi del za, proti vzdržani, zavrnjeno drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 146 za, proti vzdržani sprejeto. 147 za, proti vzdržani zavrnjeno. 148 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 150 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 165 za, proti vzdržani sprejeto, 166 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 176 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 177 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 190 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog sprememb 191, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, sprejeto, se popravlja predsednik, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. mislim, da je sprejeto, vendar pa preverjamo. 195. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti, zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 199 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. Prvi del predloga spremembe 208 za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 209 za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 211, preverjamo. Tesno večino zavrnjeno. Dvesto dvanajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dvesto 200... 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 214 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani sprijeto. 215 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 218 za, proti, vzdržani, sprejeto. 219 za, za, proti, vzdržani sprejeto. 220 za, proti, vzdržani sprejeto. 221 za, proti, vzdržani sprejeto. 222 za, proti, vzdržani sprejeto. 224 za, proti, vzdržani preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 32 proti, zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 230 za, proti, vzdržani sprejeto, 231 za, proti, vzdržani sprejeto, 232 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 204 in 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 264 za, proti, vzdržani, sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, sprejeto. 266 dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 267 do 270 skupaj? Ne, ne bo šlo. 267 za, proti vzdržani zavrnjeno. 268 za, proti vzdržani sprejeto. 269 za, proti vzdržani zavrnjeno. 270 za, proti vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17, 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, ta je brezpredmeten, tako da prehajamo na kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog svojim B35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, preverjamo. 56 glasujemo. Konec glasovanja. devetindvajset proti štiriindvajset za zavrnjeno oseminpetdeset za proti vzdržani sprejeto ena za proti vzdržani zavrnjeno predlogi sem dva tri in štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa še elektronsko glasovanje, končno glasovanje, glasujemo. Poročilo je sprejeto 42 glasov za, 9